Eh, buon pomeriggio. Dober dan, lepo zdrav vsem. S tem nadaljujemo plenarno zasedanje. Torej, na voljo je zapisnik včerajšnjega zasedanja. Ima kdo kako pripombo? Ne. Se pravi, da je zapisnik včerajšnjega dne sprejet. Po dnevnem redu sledi skupna razprava o evropskem semestru eh, in sicer poročilo gospi Foreda. All'onorevole Schwab. In per vi dobbi besido gospod Schwab. Prego. Prosim. No, jaz sem uh, očitno ravno tako presenjen.